Good afternoon, colleagues. Um, Dober dan, kolegice in kolegi. Želim vam vsem srečno novo leto. Prisrčno dobrodošli na, tem, na tej seji. Začeli bomo s prijetjem dnevnega reda. Eh, štiri, šti, eh, in sicer razrešnice. Ta razprava je preložena na sejo odbora 14. januarja. To je edina sprememba dnevnega reda, če ni drugih pritožb eh, velja dnevni red za sprejet. Danes eh, imamo samo eno točko na dnevnem redu in osredotočili se bomo na prednostne naloge nizozemskega predsedovanja svetu. Eh, oziroma najprejši jezikovni režim v latviščino, hrvaščino in galščino ni eh, eh, prevoda in razen tega moramo odobriti tudi predloge koordinatorjev in sicer odobritev priporočila koordinatorjev. Gospa Monika Hulmajer je bila predlagana za poročevalko za predlog za direktivo Evropskega parlamenta in sveta o boju proti terorizmu, kar nadomišča okvirni sklep sveta o boju proti terorizmu. Seznam priporočil koordinatorjev je priloga eh, pod tem zapisnika tega sestanka s tem smo odobrili tudi ta priporočila in sedaj smo pri edini točki, ki je danes na dnevnem redu. Kolegice in kolegi, predlagam, da uh, sestanek danes končamo ob. Uh, Petih. Eh, ob 17.30 naj bi bila seja koordinatorjev, ne vidimo vseh koordinatorjev v dvorani, mogoče bi lahko imeli to sejo tudi že od petih ampak vem, da morajo, morata ministra nas zapustiti ob 15 eh, pred peto, ker sta potem povabljena še na drug odbor. Naj prisrčno pozdravim med nami ministra za pravosodje in varnost, gospoda Van der Störa, ter ministra Klasa Dikofa, ki je državni sekretar za pravosodje varnost in pravosodje in minister za migracije. Veliko veselje nam je, da nam boste predstavili eh, pridnostne naloge nizozemskega predsedovanja. Eh, pred, pozdravljam seveda tudi celotno ekipo eh, pred nizozemskega predsedstva in veselimo se naslednjih šest mesecev in prepričani smo, da bo to zelo produktivno predsedstvo. Prisrčno torej dobrodošli. Eh, torej, predlagam ministroma, da dobite najprej besedo za deset minut, potem dobijo besedo koordinatorji in poslanke in poslanci in dovolj časa imamo tudi za razpravo, kot rečeno, do 17. ure. Najprej dajem besedu, besedo Artu van der Steru, ministru za eh, pravosodje in varnost. Ministr, beseda je vaša. Eh, gospod predsednik, eh, gospe in gospodje. Evropa eh, gradi na tradiciji svobode, demokracije in pravosodja. In ideje, ki so jih oblikovale države, niso francoske, grške, britanske ali nemške ideje, temveč tudi evropske ideje. In če je kateri minister, ki razumi, razume pomen evropskega sodelovanja, je to seveda minister odgovoren za pravosodje in varnost. Uh, Minister Dirkop, ki je pristojen za migracije, bo odgovarjal tudi na vprašanja migracij, jaz pa se bom ukvarjal z vprašanji pravosodja in notranjih zadev oba vima, da, viva, da je pomembno tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. Eh, seznanil sem se že z vašim parlamentom in tudi s številnimi poslanci parlamenta med obiski v Bruslu in Strasburgu v preteklem letu. Po zadevam, da vidimo se, da so Evropski parlament, komisija in svet Eh, pomembni temeljni kamni Evropske unije in eden brez druge ne more delovati. Zato bom govoril z vami o prednostnih nalogah nizozemskega predsedovanja svetu. Začel bom s tekočimi zadevami, s katerimi se okvarja svet. In um, seveda bom poudaril tudi tiste točke, ki jih želimo kot predsedstvo posebej izpostaviti. Ne bo vas presenetilo, da je boj proti terorizmu in radikalizaciji visoko na dnevnem redu. Gre za naše temeljne vrednote, ki so bile izpostavljene grozodejstvom, eh, ki smo jim bili priča v zadnjem letu v številnih državah članicah. Želim izraziti solidarnost vsem državam, posebej pa še Franciji. Um, Evropa mora vidno iskati tudi ravnovesje. Ravnovesje med obrambo pravne države in temeljnih pravic in zasebnostjo in na drugi strani zasledovanjem in pregonom teroristov. Svoboda in varnost morata biti v ravnovesju. Po zadnjih napadih v Parizu bomo pospešeno obravnavali določene zakonodajne predloge in sicer direktiva o terorizmu in o strilnem orožju in Evropska komisija bo predstavila tudi eh, predlog direktive o informacijskem sistemu kazenskih evidenc. To naj nas krepi pri boju proti terorizmu in sicer bo eh, kaznivo dejanje financiranje terorizma, sodelovanje pri usposabljanju za teroristično dejavnost in tudi potovanje v države z namenom tega. In eh, nizozemsko predsedstvo eh, želi hitro obravnavati te zadeve. Veseli me, da nam je uspel kompromis pri evidenci podatkov potnikov. Hvala poročevalcu Timoteo Kohl Kirkopu za njegovo delo. Vse bomo storili, da bo ta direktiva PNR izvajana v praksi. Želim se zahvaliti odboru, predvsem poročevalcema Janu Filipu Albrehtu in Mariju Loristin za trdo delo za zagotovitev um, dogovora na področju eh, varstva podatkov. Luksemburško predsedstvo je pri tem tudi pokazalo svojo vodstveno nalogo in to je pomembno za digitalni trg. Kot predsedstvo želimo sodelovati z vami pri tem, da bi zaključili ta zakonodajni svežen in potem gre za obno, prenovljeno strategijo za notranjo varnost EU 2015-2020. Tako bomo bolj učinkovito se odzvali odzivali na eh, sprotne dogodke. In to bo seveda tudi v fokusu našega delovanja. E, zato je potrebno skupne delovanje držav članic in Evropske komisije. E, nizozemsko predsedstvo bo nadaljevalo delo luksemburškega predsedovanja, potem pa boste sledili Slovaška in Malta v sklopu trio predsedstva. Želimo doseči otepljive rezultate e, skupaj z Evropskim parlamentom. Seveda pa bomo nadaljevali tudi delo na obstoječih eh, dosjejih tudi na predlogu Evropskega, eh, urada Evropskega javnega tožilca. Eh, Luksemburško predsedstvo je pri, pri tem storilo pomemben korak naprej, mi pa se bomo prizadevali za isto. Luksemburškemu predsedstvu je uspelo zaključiti vse skoraj vse člene v prvih petih poglavjih. E, tu gre predvsem za vzpostavitev in za organizacijo tega urada, e, kot tudi za pravila za preiskave, za pregon in za postopkovne varovalke. Nizozemsko predsedstvo bo eh, gradilo na teh dosežkih in eh, predvsem eh, se bomo ukvarjali tudi z vprašanjem odnosa med tem uradom javnega tožilstva z eksternimi partnerji. Predvsem pa bomo upoštevali seveda tudi poglede Evropskega parlamenta, pri čemer bomo predvsem sodelovali tudi z novo poročevalko gospod Barbaro Matero. Danes je prva delovna skupina se začela ukvarjati s členi 56 do 61, torej nizozemsko predsedstvo je začelo s tem dosjejem že danes. In potem imamo direktivo proti goljufijam eh, v zvezi s finančnimi interesi EU, eh, direktiva PIF. E In potem Um, vprašanje goljofi v zvezi z um, eh, DDV-jem. Um, tudi nizozemsko predsedstvo želi nadaljevati eh, obravnavo vseh eh, relevantnih vidikov za pregon takih kaznivih dejanj. Gre za to, da najdemo spremljiv kompromis tako za Evropski parlament kot tudi za svet. Pod luksemburškim predsedstvom je bil dosežen eh, dogovor eh, direktive o domnevi nedolžnosti in otrocih. Eh, eh, poročevalki Natalija Gris, Natali Grispek in Katarina Kiniči eh, nima gri zahvala za to. In eh, tudi s poročevalcem De Jongom bomo nadaljevali pogajanja. In sicer eh, in naslednja točka je kibernetska kibernetski prostor. O tem se pogajamo in pogovarjamo že zelo dolgo. In ker je to tako pomembno tudi na mednarodni ravni, bomo spodbudili razpravo. In sicer gre za številne politike EU in orodja, ki so na voljo in moramo pripraviti tudi nove ukrepe in inštrumente. Um, potem E, dokazi. Luksemburško predsedstvo je pripravilo določene dokumente, ki so dobra podlaga za nadaljne delo nizozemskega predsedstva. Gospe in gospodje, kibernetska varnost je eno od eh, poglavij, eh, ki mu namenjamo posebno pozornost. Varn digitalni trg. Uh, je pomemben za ekonomski, socialni in kulturni razvoj. Zato želimo predvsem krepiti ozaviščanje, eh, torej želimo spodbujati tudi zasebno javna partnerstva in operativno sodelovanje. Tisti, ki so res odkrili prednosti Evropske unije, so mednarodni kriminalci in moramo eh, eh, se boriti proti temu tipu kriminala. In zato je treba seveda okrepiti tudi izmenjavo informacij med pristojnimi uradi. Pripravili bomo tudi različne konference, predvsem o boju proti trgovini z ljudmi, tihotapljanju oseb in tako naprej. In želim povedati še naslednje. Vladavina zakonov ni samo vrednota sama po sebi, temveč je ključnega pomena za delovanje notranjega trga in evropskega sodelovanja. Da bi spodbudili in zavarovali vladovino, zakon, vladovino zakonov, smo se dogovorili za letni politični dialog med državami članicami. 17. novembra 2015 je potekala prva takšna konferenca in nizozemsko predsedstvo in sicer minister za zunanje zadeve Kunders bo maja 2016 pripravil drugi tak dialog. Pri tem želimo predvsem um, da bi Evropska unija čim prej postala tudi članica Evropske konvencije za človekove pravice, tako kot to predvidevajo pogodbe. Gospe in gospodje, vem, kako pomembno je evropsko sodelovanje in zato se veselim tudi dialoga v naslednjih šest mesecev z Evropskim parlamentom in se veselim sodelovanja z Evropskim parlamentom. Hvala, gospod minister. Sedaj pa je na vrsti gospod eh, minister Dajkov. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, tudi jaz sem vesel, da imam danes priložnost, da ste, lahko spregovorim pred vami. Govoril bom predvsem o migracijah. Mislim, da ni treba posebej povdarjati pomina eh, te teme za evropske države članice in za unijo kot, unijo kot celoto in kakšne posledice bi bile, če ne bi imeli dobrih rešitev za to. Vesel sem, da sem tu zato, ker na tem področju bolj kot na drugih sem prepričan, da potrebujemo sodelovanje in da je to edina pot tega problema ne morejo rešiti države članice same in tudi nobena od evropskih inštitucij sama. Sodelovanje je ključnega pomena in tega se zavedamo kot predsedstvo eh, sveta. Torej, mi smo pred, predsedujemo svetu. Um, In zato se mor, si moramo prizadevati predvsem za dogovore med državami članicami in parlamentom, tako da um, si delimo delo na način, kot je predvideno. In ko gre za migracije, smo eh, sedaj eh, se soočamo z begunsko krizo. To je seveda velika kriza. Vidimo slike, eh, ki veliko povedo, če berete časopis, če gledate televizijo, povsod vidimo te slike. In včasih eh, so slike grozne, ampak eh, problem se ne reši, če tega ne gledamo. Zato moramo najti odgovore ne samo na institucionalni ali na medvladni ravni, temveč to so stvari, ko gre za vsakodnevno trpljanje ljudi. In če ne bomo našli pravih rešitev, bo to vplivalo seveda tudi na varnost um, ljudje poskušajo priti v Evropo in se s tem podajajo v roke kriminalcev, ki jim zagotovijo prostor v prenatrpanih eh, čovnih in moramo um, se zauzeti predvsem za tiste, ki so upravičeni do uh, bivanja pri nas. Ampak moramo pa tudi svojim uh, ljudem povedati, da uh, um, želimo pomagati tistim, ki, želi, ki bežijo iz vojne, ampak da to ni nek odprt sistem za vse ljudi, ki želijo priti k nam. Kajti to bi pomenilo preveliko obremenitev za naše družbe in za evropske inštitucije in za evropsko sodelovanje. Da bi to lahko storili, potrebujemo dolgoročno uh, perspektivo. Ehm, treba se je boriti tudi proti um, razlogom um, bega. Um, potem moramo seveda tudi se zavedati odgovornosti ne samo na evropskih tleh, temveč moramo pomagati tudi tam, odkuder ljudje prihajajo in jim zagotoviti zvetišča in eh, seveda moramo najti rešitve tudi za naše ljudi. In sicer jim moramo pokazati, da imamo nadzor nad temi tokovi in da eh, delamo to, kar se nam zdi potrebno storiti. Eh, ljudje so upravičeno zaskrbljeni in eh, kaj ti gre tudi za praktične omejitve, ko gre za ponujanje eh, zvetišča. Eh, torej. Seveda pa smo odvisni drug od drugega in zato potrebujemo evropske rešitve, ne pa nacionalne rešitve. Te ne bodo delovale. Te lahko sicer eh, zadeve odložijo ali preložijo na ramena drugih držav članic, ampak s tem problem ni rešen. Čutimo ta pritisk. In eh, tudi kot Evropski parlament si od nas veliko pričakujete, to vemo, tako da bi, da bi ta proš, problem eh, obvladali čim prej. Storili bomo vse, da bi Evropo pripravili, da gre skozi to krizo in da je pripravljena tudi za prihodnost, kajti to ne gre za enoletno stvar, s katero se soočamo. Moramo združiti sile pri iskanju rešitev priliv beguncev je tudi pritisk na šengenski sistem in ker zunanje meje ne delujejo tako, kot smo si pričakovali ali tako, kot smo se svoj čas dogovorili, to eh, vpliva tudi na druge, druga področja, kot so tam primer Dublin. Evropska javnost vidi, da temu nismo kos, da ne eh, ravnamo uh, z begunskimi tokovi tako, da bi zgledalo, da imamo to res pod nadzorom in to vodi do nezaupanja med ljudmi. Nočem reči, da uh, um, je ta percepcija vedno tudi realistična, ampak mi moramo to na vsak način vzeti resno. Uh, moramo spet vzpostaviti nadzor. Torej, da ne razpravljamo samo o tem, več da tudi dosegamo rezultate. Torej, gre za varnost, za dolgoročno stabilnost naših sistemov, ni samo ene rešitve, ni neke čarobne rešitve. Vsak posameznik ne more rešiti tega problema. Rešitve tudi ne najdemo čez noč in ni tako enostavno. Ampak ne moremo se paralizirati s tem, da samo analiziramo in da se samo ukvarjamo z novimi institucionalnimi predlogi, ne da bi izpolnjevali tistih, ki smo jih že sprejeli. To je pomembno. Torej ne smemo Eh, se pustiti paralizirati, temveč moramo korak za korakom izvajati ukrepe, ki smo jih že sprijeli. V zadnjih mesecih smo v glavnem sprejemali sklepe, ki so na papirju, Izvaj, pri izvajanju pa se zatika in temu je treba posvetiti večjo pozornost. Naprimer, mehanizem preselitev, preselitev, ki ga imamo za določeno število oseb, nekaj časa je trajalo, da smo, pri, eh, da smo prišli do te rešitve. Torej države članice v svetu so predvsem dolgo potrebovali, da pridejo do rešitve na parlament. V prihodnje, ko bomo imeli nove rezultate, upam, da lahko spet računamo na ta kooperativni duh v parlamentu, tako da hitro pridemo do rešitev na terenu in ne samo na papirju. Torej, ko gre za izvajanje, eh, je treba omeniti predvsem hotspote, ki jih je treba vzpostaviti. Ta postopek poteka in premestitve. Oziroma, eh, eh, in seveda se nekateri sprašujejo, kaj je prvo, hotspoti ali premestitve. Mi se bomo učili v teku procesa in treba je na vsak način zagotoviti registracijo v vstopnih državah in potem premestitve in kontrole teh tokov. In razen tega je treba okrepiti sprejemne dejavnosti, eh, sprejemne zmogljivosti in hitreje vračati osebe, ki niso upravičene do azila. In treba se posvetiti boju proti tihotapljenju. Potem gre za razprave o šengenskem območju, o dublinskem območju, sporazumu. To bo seveda fundamentalna temeljna razprava, eh, kajti velike številke beguncev so velik pritisk, zato ta sporazum, ki ga imamo, tudi ne deluje. To se je izkazalo. Eh, eh, torej, če morajo vse države sprejeti vse begunce, eh, vse države, kjer se registrirajo, eh, sprejeti tudi te begunce, je jasno, da ta eh, sistem ne funkcionira. In praksa je bila potem drugačna kot to, kar smo uh, zapisali na papirju. In kot inštitucije in kot države članice tega tudi nismo mogli sprejeti. Kaj ti praktične posledice tega so takšne, da ne moremo enostavno reči v riči, eh, vrzimo vse eh, te dogovore, sporazume eh, skozi okno, ne, da bi imeli potem nekaj nadomestnega, nekaj alternativnega, neko razdelitev bremen med državami članicami. Eh, komisija je pripravila že veliko konkretnih predlogov ali tudi napovedala take predloge za naslednje mesece torej gre tu naprimer tudi za eh, skupni eh, mejni in obaljno, skupno mejno in obaljno stražo. Uh, nizozemsko predsedstvo želi sprejeti izjavo sveta v zvezi s tem. Dobro bi bilo, če bi um, se tudi že pravočasno pripravili na trialog za to temo. Eh, če bi vnaprej vedeli, kako, kakšno stališče zastupa, katera inštitucija bi lahko tudi hitreje eh, prišli do rešitev. Mislim, da sem že prekoračil čas, eh, zato bom počasi končal. Torej imamo pred sabo dolg seznam predlogov in s, um, um, gre tudi za postopke sozakonodaje, kjer bomo tesno z vami sodelovali in videli bomo, kje lahko gradimo mostove med državami, članicami in institucijami. Seveda bo odvisno od politikov, tudi od vas. Ali boste uporabili te mostove, ki jih eh, predlagamo in gradimo ali ne? Ampak to bo na vsak način ključnega pomena za Evropsko unijo in evropsko sodelovanje. Thank you very much, Mr. Dykov. Hvala, gospod Dajkov. Hvala obima ministroma, ker ste se držala časa, ki vam je bil na voljo. Zdaj pa še opozorilo, kajti na seznamu govorcev so praktično vsi, ki so tu prisotni. Eh, upam, da ne boste dobili občutka, da ste že zdaj preveč eh, pod pritiskom in eh, da je dela tukaj preveč Ampak eh, veliko je zakonodajnih dosev, s katerimi se mi tu ukvarjamo in eh, o katerih vas bodo kolegi spraševali. Gospod Dajkov, omenili ste pripravo in pa trialoge. Videli ste v zadnjih šestih mesecih, kako je potekalo delo, kako smo sodelovali pri trialogih v zadnjih šestih mesecih. Mislim, da smo vzpostavili zelo učinkovito sodelovanje. Zdaj pa boste dobili vprašanje o praktično vsem. Samo svarim vaju, to ne pomeni, da eh, je treba zdaj odgovoriti na vse, lahko boste še prišla eh, v naš odbor. Eh, potem pa bomo skupaj delali korak za korakom. Enako smo sodelovali tudi z luksemburškim predsedstvom. Mogoče se sprašujete, zakaj vaju svarim, ampak eh, saj boste videli, delo se je komaj začelo in začeli bomo tudi z vprašanji naših eh, kolegov, najprej koordinatori. Mm, Tukaj imamo nizozemsko predsedstvo, tako da bodo odgovori eh, verjetno kratki in zato bom pustil, da najprej koordinatori dobijo svoje odgovore, potem pa se boste lahko javili še drugi člani in članice odbora. Ali je tukaj koordinator iz ELS ali ga kdo nadomešča? Ne. No, gospa Zipel bo začela, Brigit, izvolite. Welcome. Hvala. Dobrodošlico izrekam nizozemskemu predsedstvu. Skušala bom mm, biti kratka. Prvo vprašanje je, ali imamo skupno definicijo kibernetskega kriminala. Če kdo vzame pištolo in Evropa banko, potem gre za uh, bančni rob. Če nekdo uh, pobere denar z računov petih različnih. Uh, bank eh, z digitalnimi sredstvi, potem to ni več eh, bančni rob, ampak gre za kriminal eh, v kibernetskem prostoru. Torej, kibernetski kriminal. Ali imamo torej definicijo tega, kaj je kibernetski kriminal? Razumem, da potrebujemo drugačne ukrepe za reševanje tega problema, ampak zanima me, ali gre tukaj res za drugo vrsto kriminala. Potem pa še finančna podpora za terorizem. Uh, Mi lahko v Evropi naredimo vse, kar je v naši moči, zato da odkrijemo, kakšen je pretok denarja. Ampak zanima me, kaj lahko naredimo in ali ste sploh v stiku z drugimi deli sveta, kaj lahko naredimo za to, da uh, ustavimo podporo terorizma, uh, ki prihaja naprimer iz Saudske Arabije ali pa iz Turčije. Torej, uh, Eh, mogoče ni dovolj, da se borimo samo proti evropski podpori terorizmu, ampak bi morali se povezati tudi z drugimi deli sveta. No, pa še naslednje vprašanje. Mislim, da moramo postati veliko bolj uspešni pri uporabi obstoječih ukrepov. No, pred nekaj dnevi sem prebrala, da je eden od kriminalcev eh, v Parizu živel. Eh, pod različnimi imeni v različnih delih Evrope. Kako se lahko to zgodi? Torej, očitno imamo problem pri registraciji vseh in pri pobiranju prstnih odtisov. Če bi to naredili, potem bi ugotovili, da je oseba že v sistemu eh, s tem prstnim odtisom, ampak pod drugim imenom. In če imamo problem tukaj, potem bi se morali bolj osredotočiti na to področje. Ne smemo pa toliko govoriti o zapiranju naših meja in o tem, da nihče ne sme eh, eh, prekoračiti teh meja. Zdaj pa še za točišče beguncev. Begunci potrebujejo eh, neko varno za točišče v državi izvora in pa v tranzitnih državah. Ampak moj vtis, ko spremljam razprave v javnosti in po vladah, je pogosto tak, da da eh, želimo, da vsi begunci ostanejo v tretjih državah. Ampak kaj, katere pa so te tretje države? Ali govorimo o Turčiji, Jordani, Libanonu, Pakistanu? To so države, ki so veliko revnejše od številnih naših evropskih držav. Torej, ali je naš cilj, da vsi begunci ostanejo tam? Eh, ne vem, upam, da ne želite, da eh, se stvari odvijajo tako, ampak če želimo okrepiti tretje države na tem področju, potem moramo dati dober zgled, kako sprejemati begunce. Zato moramo tukaj opraviti svojo domačo nalogo, ko gre ne samo za sprejem eh, beguncev in namestitev, ampak tudi ko gre za premeščanje in pa integracijo beguncev. Rada bi podala še kratko pripombo o tem, da naši državljani ne želijo sprejeti beguncev. Ali je to res? Številni politiki in akteri to trdijo, ampak eh, pogosto eh, v vladi nihče ne pove, da je to narobe. Ljudje so razočarani, da eh, jim nihče ne predlaga druge rešitve in zato pač sledijo tej rešitvi, tej frazi, ki se največ Eh, omenja. In zato mislim, da potrebujemo politično vodstvo za reševanje tega problema. Pa še kratka pripomba o Schengenu, kar se tiče eh, pretoka beguncev in pa terorizma. Mnogi menijo, da bi morali končati eh, s sistemom Schengen in vzpostaviti kontrolo na mejah. Sama pa sem prepričana, da to ne bo pomagalo pri beguncih. In če bomo zaprli nacionalne meje, potem moramo vedeti, da to ni eh, samo napačen način obravnave beguncev, ampak da bo to vplivalo tudi na gospodarski položaj v številnih državah članicah. Zato moramo stvari postaviti na novo. Lahko vam povem, da vas bomo pri novem pristopu podpirali, podpirali vas bomo tudi pri iskanju rešitev. Eh, in pri tem, da so vključene vse države pri reševanju problema beguncev eh, v Evropi in pa tudi izven Evrope in to na boljši način, kot smo mu bili pričalani. Hvala v imenu EKR, gospod Krkop, izvolite. Hvala. Eh, vse lepo pozdravljam in vam želim eh, srečno novo leto. To leto bo tudi polno izzivov želim toplo pozdraviti nizozemsko predsedstvo in pa vse prednostne naloge, ki so si jih zastavili. Na kratko bom uh, omenil najprej eno vprašanje, potem pa malo več o migracijah. Argument, da se želite. Uh, osredotočiti na ključne e, e, zadeve in na to, kar lahko države članice same naredijo, to se mi zdi pameten pristop. Poudarjanje sodelovanja je tudi potrebno bolj kot kdajkoli prej, glede na vse pritiske, s katerimi se Evropa trenutno sooča. Sodelovanje med državami članicami je nujno potreben cilj, ki ga bo težko doseči, ampak to vsekakor zelo pozdravljam. osredotočiti se je treba na eh, področja, zaradi katerih bo do Evropska unija in države članice postale močnejše za soočanje z izzivi in grožnami za ta svet. Gre za gospodarske izzive, pa tudi za druge izzive, predvsem na področju varnosti, ki jih zelo dobro poznamo. Pozdravljam torej te vaše prednostne naloge in tukaj želim omeniti še naslednje. Dejstvo, da bo nizozemsko predsedstvo eh, partner eh, slovaškega predsedstva. Eh, to bi nas moralo razveseliti. Upam, da bo sodelovanje z naslednjimi predsedstvi dobro in mislim, da boste postavili dobre temelje za nadaljne delo z drugimi predsedstvi. No, kar se tiče Dublina, mislim, da je zelo pomembno, da smo trenutno trenutno v situaciji, ko revidiramo dublinski sistem, to je ključnega pomena. Potrebujemo tak Dublin, ki ga bodo spoštovali vse države članice. Vse v uredbi bi uh, moralo biti upoštevano, mogoče bi morala obstajati tudi povezava med uh, statusom meja v okviru Schengna in pa državami članicami in njihovo zmožnostjo izpolnjevanja obveznosti. Uh, Ali se predsedstvo strinja, da potrebujemo veliko jasnejša pravila v povezavi z eh, prizadevanji sodelovanja, eh, kar povdarja Dublin? Pa še ena stvar, ki jo želim povedati, eh, in to je radikalizacija. O tem smo že veliko razpravljali tukaj v odboru in pa tudi v parlamentu. Veliko krat sem rekel in tudi drugi so večkrat povdarili, da pri eh, radikalizaciji gre za domač problem. Mi smo odgovorni za to, kar se eh, dogaja pri nas. Sam čutim osebno odgovornost in mislim, da tudi drugi zakonodajalci, eh, ki so tu prisotni, prav tako predstavniki komisije in pa predsedstva v svetu. Imamo zakonita sredstva za pregon terorizma. In veste, da se s tem uh, ukvarjam. Mislim pa, da se je treba ogledati tudi eh, situacijo na holističen način. Ustaviti je treba radikalizacijo in to že v izhodišču, ne pa tako, kot eh, se zdaj trudimo nekje na koncu procesa, ko že pride do nevarnosti. Eh, zanima me, kaj bo predsedstvo naredilo za soočanje s tem problemom, eh, ki je v tem trenutku zelo pereč. Eh, z veseljem bom sodeloval z nizozemskim predsedstvom in veselim se skupnega dela. Hvala. Gospa Vikstrom, imeno skupine Alde, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama želim pozdraviti nizozemsko predsedstvo. Zelo se veselimo sodelovanja z vami. Želim povdariti tudi to, kar je bilo rečeno, namreč, da prevzemate predsedovanje v, v ključnem trenutku za Evropsko unijo. Časi so zelo zahtevni, eh, veselimo pa se sodelovanja z vami v teh zahtevnih trenutkih. No, naj povdarim nekaj področji, kjer potrebujemo napredek. Tekom luksemburškega predsedstva eh, je bilo veliko prizadevanj eh, Eh, usmerjenih v to, da bi eh, države članice prevzeli svoj delež odgovornosti pri premestitvah. Zdaj eh, smo dobili pregled strani komisije o tem, kakšna je situacija. Zelo smo bili razočarani. Razočarani to je blaga beseda, pravzaprav smo depresivni zaradi tega. In vi, gospod minister, ste omenili, da je parlament eh, bil eh, na tem področju zelo hiter. Mi smo svojo nalogo opravili v treh dneh, svet pa še vedno ni ničesar dosegel. In eh, vi boste imeli veliko dela, ko boste povdarjali pomen tega vprašanja. Moje vprašanje je, kako države članice prepričati, da se bodo zavezale k temu, da bodo sodelovale. prispevati morajo na pravičen način k temu, da se problem začne reševati in da pride do dejanskega ukrepanja na področju premestitev. Potem novi predlog o Dublinu. Pred koncem leta je pogajalska ekipa Evropskega parlamenta formalno predlagala to, da se zauzame minimalističen pristop, eh, kar se tiče eh, mladoletnih brez spremstva gre za to, da se upošteva predlog komisije in pa eh, sodba sodišča, ki je povezana z eh, mladoletnimi brez spremstva, vendar pa ta naš predlog eh, ni bil sprejet na svetu PNZ. Zato me zanima, kako bo vaše predsedstvo skušalo doseči napredek pri tej majhni, ampak pomembni temi. Danes pa moramo nujno tudi omeniti vladavino prava in pa temelje pravice v EU. Ne samo zato, ker je to tema, s katero se vse čas ukvarjamo, ampak tudi zato, ker govorimo o temeljnih vrednotah, na katerih je osnovana Evropska unija. In te vrednote so zdaj ogrožene v številnih državah članicah. Lahko menim ponovno Mačarsko, rada pa bi omenila tudi Polsko, ampak V številnih državah članicah smo priča zaskrbljujočim trendom. Ali nizozemsko predsedstvo razmišlja o kakšni specifični pobudi na tem področju, tako da bomo končno v Evropi eh, videli to, da bo svet eh, prenehal biti tiho, kar jim eh, pogosto ustreza, da bo končno stopil naprej in. in da bo nekako stopil iz sence, kar trenutno nikomor ne koristi. Če bi končno imeli predsedstvo, ki bi bilo pripravljeno narediti korak naprej na tem področju, bi bilo to res dobro. Hvala. Gospod De Jong v imenu skupine GUE, izvolite. Eh, Hvala. Govoril bom nizozemsko, ker sta z nami nizozemska ministra tudi jaz ministroma želim vso srečo pri vodenju predsedstva. Upam, da bomo dosegli dobre rezultate pri reševanju krize eh, na področju, ki obravnava ta odbor. Dobre rešitve so tisto, kar zdaj potrebujemo. Želim pa dodati še naslednje. To je pravzaprav splošen komentar predsedstvo nastopa zelo pragmatično. Želi si sodelovanja med ljudmi. Ampak povedati morate tudi, kaj, zakaj točno se e, eh, zauzemate, kako boste skušali doseči kompromise. Nizozemska je bila vedno država, ki je pristopila k številnim mednarodnim sporazumom o človekovih pravicah. Človekove pravice morajo biti eh, vaš moto v teh šestih mesecih. In to posebej velja za določena področja, naprimer za vladavino prava. O tem ste govorili. Naprimer, to je pomembno za imenovanje sodnikov. Ne zdi se dovolj, da bo na svetu za splošne zadeve potekal samo dialog o tem. Če bi bil sam minister, potem bi poklical polskega kolega in mu rekel, da eh, je vladavina prava glavna tema za eh, to polletno predsedovanje. Ne vem, če je dovolj volje za dejansko ukrepanje pravna pomoč eh, tudi sodi na to področje. Ne vem, če smo dosegli kakršen koli napredek na tem področju. Tukaj gre za človekove pravice. Sam bi z veseljem sodeloval eh, z nizozemskim predsedstvom v zvezi s to temo. No, pa smo že pri beguncih eh, in to, kar sem povedal, še posebej velja za begunce. Mogoče ne moremo v tem trenutku najti dolgoročne rešitve, ampak vsekakor moramo pogledati, kakšna je situacija in kakšna sredstva so nam na voljo za reševanje problemov. E, tisti, ki najbolj trpijo te situacije, zaradi te situacije, so begunci sami. E, ti niso primerno sprejeti, e, njihovih primerov ne obravnavajo dovolj hitro. govorili ste tudi o tem, da potrebujemo napredek eh, na eh, področju hotspotov, vendar pa se mi niste zdeli dovolj eh, zauzeti za to področje. To moramo rešiti takoj. Treba je najti dobre rešitve znotraj Evrope in zato potrebujemo tudi predano predsedstvo. Rad bi vam pa predstavil še zelo akuten problem in to je problem Kaleja. 2500 ljudi eh, je tam zdaj praktično v blatu. Eh, to je regionalen problem, ne samo lokalen problem. Upletene eh, so Belgija, tudi nizozemsko družno kraljestvo in Francija in kakšni konkretni ukrepi bodo predlagani, da se uh, pritisne na Francijo zato, da si ta ne bo zatiskala oči pred tem problemom in da bo ljudem zagotovila azil. Ja. Gospa Sargentini, izvolite. Hvala.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 z vodstvom, kaj se dogaja s predsednikom Tuskom v svetu. Jasno je, da se njegova mnenja ne, uh, niso usklajena z mnenji trenutne polske vlade in to je treba rešiti. Kaj bo nizozemsko predsedstvo naredilo v zvezi s tem? Mislim, da bi se morali jasno izreči proti antidemokratičnim tendencam in uh, ta problem obravnavati na primeren način. predlogi, ki so bili vključeni v pripravo vašega predsedovanja, vključujo naprimer tudi eh, predlog o prostem pretoku eh, eh, oseb oziroma prepoved tega prostega gibanja za tiste, ki pridigajo sovraštvo. Kert Wilders je nizozemski politik, ki ni mogel potovati v Združno kraljestvo zaradi tovrstnih sankcij. Kje so zdaj ti predlogi, eh, torej v kakšnem položaju, v kakšni situaciji se nahajajo? Potem je bilo rečeno, da se ne bodo izvajali Eh, mađarski eh, nalogi za pregon na nizozemskem, zato ker Mačarska ne spoštuje temeljnih pravic, ki so zapisane v tretjem členu listine o človekovih pravicah. In sicer gre za eh, nedostojanstveno obravnavo ljudi. Mi to želimo okrepiti, ali bo prišel kak predlog z vaše strani na tem področju. Potem pa še definicija kibernetskega kriminala, kot je že vprašala tudi gospa Zipel. Potem pa notranje zadeve. Veliko govorite o terorizmu, ampak definicije, ki jih ima vsaka država o terorizmu, o tem, kaj sploh je notranja varnost in nacionalna varnost, mnenja držav v zvezi s tem se razlikujejo. In zanima me, ali imate kakšno uh, idejo za to, da bi uh, bilo to vprašanje rešeno na evropski ravni. Gospod Rute je uh, pred kratkim rekel, da bo treba za azil eh, zmanjšati na nič. In eh, da bi morale tretje države, kot naprimer Turčija, sprejeti vse begunce. Ali obstajajo kakšne odločitve v zvezi s tem, kdo uh, bo vse to plačal in kakšni so zneski? Vsak dan tudi dobivamo številke Evropske eh, komisije in eh, nizozemska je pred enim mesecem in pol rekla, da je pripravljena sprejeti prvih sto iz skupine 1500 prosilcev za azil, ki naj bi jih eh, premestili. Potem pa do tega ni prišlo. Zdaj govorijo v stilu, da je najprej treba najti praktično rešitev, najprej naj bi bilo treba opredeliti hotspote in pa ustrezne postopke, ampak eh, v tem trenutku se mi zdi, da bi nizozemska morala eh, postaviti nek zgled Luksemburg je med svojim predsedovanjem bil prva država, ki je eh, sprejel te preseljene begunce. Mislim, da bi nizozemska morala narediti isto. Potem pa Schengen. Včeraj je minister Rute na televiziji eh, nekaj povedal, sicer ni eh, govoril dolgo, ampak mm, namignil je, da za to eh, begunsko krizo ne bo mogoče najti eh, rešitve v tej prvi polovici leta 2016. Hvala, gospod predsednik, eh, gospa ministra torej ne glede na posamezne zakonodajne predloge in eh, seveda je treba nadaljevati delo na teh predlogih, pa je potreben tudi splošen razmislek o eh, sodelovanju med državami članicami. To je ključ eh, vsega. In to, kar ste rekli, se zdi samo umevno. Ampak, ampak to je tudi seveda nekaj temeljnega pomena, kajti če ni realnega sodelovanja med državami članicami, če ni volje, Eh, za takšno sodelovanje tudi instrumenti nimajo nobenega smisla. Eh, torej direktive, ki se mogoče ponujajo kot rešitve, takšne niso, če manjka volja za sodelovanje med državami članicami. In to pravim zato, ker smo bili eh, ravno temu priča v zadnjem času. V večini primerov je vsak predlog, vsak dokument Evropskega parlamenta Eh, prispel v svet uh, Evropske unije in tam so ga nekako uh, um, oziroma teh dokumentov niso upoštevali, vse je zvodenilo. Potem, kar se je zgodovalo v Pariz, Parizu in predvsem izmenjava informacij, torej informacije so bile na voljo, vendar izmenjave ni bilo. In sicer, ker ni volje za sodelovanje med državami članicami. Uh, To velja za boj proti terorizmu, tako kot ste povdarili, treba je storiti veliko, pa tudi za nas nasplošno za boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Veliko je treba izboljšati, ampak prvi korak mora biti volja za to sodelovanje, pripravljenost za sodelovanje in zato je, se je treba vprašati, eh, koliko obstaja pripravljenost za sodelovanje na ravni unije in na medvladni ravni. Torej moramo, eh, to mora biti jasno kajti vse ostalo je drugače odveč. Pri priseljevanju pogosto govorimo o sposobnosti sprejima, ampak tudi ta sistem eh, se je izkazal za neuspešnega, kajti ni sodelovanje med državi, državami članicami in številke premeščenih oseb so smišne. Prav eh, 159 eh, migrantov je bilo preseljenih od 160 tisoč. Eh, to so zadnje številke z prejšnjega tedna, torej s, tem, s to hitrostjo nikamor ne bomo prišli. Rekli ste, gospod minister, da moramo um, tudi um, okrepiti vračanje. Ampak kako lahko Unija pomaga državam članicam, ki imajo težave z vračanjem? Kako eh, se zagotovi vračanje zagotavljanjem temeljnih pravic, če ni bilateralnih sporazumov? Torej, krepitev tega vračanja, ampak praktično, kako naj eh, bi to zgledalo? In Schengen. Ehm, Schengen ne funkcionira in ste rekli, da je treba o tem razpravljati. Ampak kaj to pomeni? Ali imamo svoboden pretok oseb ali ga nimamo? Ali mislite mogoče na kak mini Schengen? Torej, ali mm, razmišljate o kakšnem mini Schengenu, če potem nam to jasno povede? In kdo bo odločal o tem in kako se bo to izvedlo? Kaj ti drugače je tako? Ali imamo svoboden mm, pretok oseb, eh, svobodno gibanje oseb ali ne? in to je seveda pomemben stebr Evropske unije moramo vedeti, kako bi to vplivalo na Evropsko unijo v celoti, če bi se to odpravilo. Potem eh, pravna država vlada na zakonov. Jaz sem sodelovala pri pripravi poročila o temeljnih pravicah 2013-2014 in videla sem, kolikšne težave so pri iskanju soglasja, večinskega soglasja o um, monitoringu posameznih držav, o spremljanju posameznih držav. Torej, kakšne pobude lahko sprejmemo, da bi imeli realne informacije o zaščiti temeljnih pravic v posameznih državah članicah in sicer, da bi resnično razumeli, kaj storiti v posameznih državah članicah preventivno, kaj ti treba je prepričiti kršitve človekovih pravic in ne se odzvati potem, ko so bile kršitve že storjene. E grazie, grazie, Claude. Ne, ne, ne. Lepa, IPP. E hvala claude hvala lepa torej in tudi sama se zahvaljujem eh, nizozemsko predsedstvo za to predstavitev sem z malte in zame je zelo pomembno to da seveda omenim to da eh, bomo tudi mi predsedujoči svetu in kot matežanka želim sodelovati z nizozemskim predsedstvom, kajti to bo zelo pomembno leto za vse nas. Torej, nadaljevali bomo to skupno delo, ki smo ga že začeli pri zadnjih parlamentarnih volitvah, torej že lansko leto. Sedaj delamo na poročilu o migracijah. Z gospod Kenge skupaj delava na tem poročilu in omenili ste številno vprašanje in tudi v tem poročilu bova obravnavali to poročilo, ko bo predstavljeno naslednji ponedeljek zvečer v Strasburu. Nekaj bi rada omenila. Torej, če bomo govorili o dablinski uredbi in če bomo govorili o tem, kaj ni bilo uspešno in kje pravni red skupnosti ni deloval, ko gre za migracije, potem mislim, da je prav, da nizozemsko predsedstvo se vključi v to razpravo o solidarnosti in pa o premestitvah. Prav, da se o tem pogovorimo. Ampak gledajte, sedaj po šestih mesecih razprav se ni nič dejansko zgodilo. Treba je obravnavati ta problem nesorazmerne odgovornosti. Nekatere države prevzemajo veliko večjo odgovornost kot pa nekatere druge. Moramo se skupaj pogovoriti o tem. Torej, stvar je v tem, da nismo dosegli napredka pri večjem in boljšem ravnotežju. Mi kot skupina, Evropska ljudska stranka, torej želimo ustrajati na tem, da se uveljavljajo azilne pravice v Evropi. Treba je ukrepiti pritisk na tiste države, ki niso uveljavile vseh podrobnosti, tudi iz direktive oziroma iz drugih relevantnih predpisov. Treba je povečati ta pritisk na te države, tudi predsedstvo mora to ukrepiti. Torej, nekatere države morajo bolj podrobno uveljavljati te podrobne predpise. Ker ti standardi veljajo in treba jih je spoštovati tudi v praksi. In to vsi morajo to storiti. Potem pa še glede majhnih policistov. Naša skupina EPP je vedno pozdravljala ta predlog komisije in želimo ga še dodelati v naslednjih šestih mesecih. Hvala lepa. torej minister, bi se lahko odzvali na te prve pripombe koordinatorjev. Še 13 pripomb vas potem čaka drugih poslancev, torej um, mislim, da je prav čas sedaj odgovoriti na te stvari, glede konkretnih dosjejev, torej ta začetni krok razprav. Prosim za kakšnih 5-6 eh, minut, če se da. Torej, gospod minister. Hvala lepa, gospod predsednik. No, moram reči, da mi je veliko veselje, da sem lahko tukaj in da lahko min v sveta govorimo o teh vprašanjih poslancev. Najprej terorizem. Predsedstvo se bo sredotočilo na izvajanje opredunih ukrepov, ki smo jih dorekli v okviru nove evropske strategije za notranjo varnost. Še posebno se bomo osredotočili na okrepljeno izmenjavo informacij, to ste nekateri sami umenili poslanke in poslanci ena izmed ključnih točk za razpravo na svetu in tudi vi, predsednik, boste tam, kaj ne. Eh, pri tem bomo govorili zlasti o tem, da dejansko zagotovimo to izmenjavo informacij v praksi. Prav tako bomo tudi dejali, da je treba uveljaviti eh, že obstoječo zakonodajo, sploh PNR, torej evidenco o letalskih potnikih. Pa še nekaj. Svet se vedno eh, želi prizadevati za ravnoteže med pravicami, temeljnimi pravicami in pa varnostjo. Gospod eh, Kirchhoff, zahvala lepa za te prijazne besede. Torej pravite, da imate visoka pričakovanja od nizozemskega predsedovanja in pa tudi od trija. Torej hvala lepa, gospod poslanec, za te prijazne pripombe. Potem pa ste me poprašali o radikalizaciji. Svet, komisija in parlament so vsi storili veliko za ta boj proti radikalizaciji. Eden izmed dobrih zgledov je tudi enota za internet pri Europolu, ta že postaja zelo uspešna in uporablja številne izkušnje iz preteklosti, tudi od britanskih kolegov. Potem glede radikalizacije svet se zaveda tega, da je to področje, kjer si moramo zmenjavati naše najboljše prakse in izkušnje. To je potem, kar velja za um, sovražni govor, kot tudi glede uh, pridik. 2. februara bomo imeli konferenco o tem, torej celostni pristop glede radikalizacije in pa glede nasilnega ekstremizma. To bo konferenca, kjer bodo obravnavljene vse te ključne teme. Potem gospa Sargentini je tudi poprašala glede pridigarjev oziroma sovražnega govora. V teh pridigah tudi o tem smo govorili v svetu in smo se odločili dvoje. Kot prvo, treba si izmenjavati na boljše prakse in kot drugo, potrebujemo bilateralne stike glede specifičnih posameznikov, ki so po našem mnenju ti uh, posamezniki, ki izvajajo sovražni govor. Sodelovanje je ključno, seveda, skupaj z drugimi stvarmi, kot sem že prej omenil, naprimer ta enota za internet in pa centra za boj proti terorizmu pri Evropolu. Med drugim. Potem naprej. Gospa Vikstrom, poprašali ste o vladavini prava In podobno vprašanje smo slišali tudi od eh, kolega poslanca Junga in pa tudi od eh, poslanke iz Argentini. Torej, kaj se sedaj dogajalo na polskem, eh, medijska zakonodaja in pa ustavno sodišče. Tukaj so se pojavljala no vprašanja glede pravne države na polskem. Svet meni, da je zelo pomembno, da vse države članice spoštujo te glavne pravice in vrednate. Zato smo se skozi v stiku z njihovim eh, parlamentom in pa vlado. Na kolegu komisarju bo govoril o tem naslednji teden in takrat bo komisija potem lažje povedala svoje dokončno stališče. Tudi svet Evrope in pa polska vlada eh, se tukaj pogosto pogovarjata. Beneška, Beneška komisija tukaj lahko igra zelo pomembno vlogo. 19. Eh, januarja torej, bo tudi na plenarnem zasedanju Evropski parlament govoril o Polski. To kaže, da je tudi za vas zelo pomembna tema, ravno Polska. In gospod Hundes, torej naš minister za zunanje zadeve, bo prisoten na tej razpravi. Gospod Jonk me je vprašal o tem, ali se bom pogovoril s polskim kolegom o tem. Ja, seveda, ja. Kot predsedujoči svetu se bom pogovarjal s polskim kolegom glede številnih vprašanj, pa tudi glede te konkretne točke, torej glede pomislekov, ki jih imamo glede vladavine prava v tem primeru. Potem kolegica Cipel poslanka Cipel, poprašali ste o ki, kibernetski kriminaliteti, ali imamo opredelitev. No, če bi ta opredelitev obstajala, bi seveda jasno povedali, gledajte, uh, eh, vsi približno vemo, kaj je ta kibernetska kriminaliteta, ampak res je, te opredelitve niso čisto jasne, nekatere stvari, podrobnosti niso čisto jasne in nekatere stvari se prekrivajo, podvajajo. No, svet meni, da je ključno to. Uh, da kibernetska kriminaliteta predstavlja nove izzive za vse nas, tudi za svet in pa za naše eh, predsedovanje. Omenili ste naprimer eh, bančne robe, rope, tam je jasno, kdo bo preganjal kriminalce, ampak če pa je strežnik, naprimer v Franciji, in če ta storilec kaznega dejanja živi v Nemčiji in če je žrtev v Grčiji, potem pa imamo težave glede same pravne pristojnosti. In to je tudi tema za naš čas nizozemskega predsedovanja v naslednjih mesecih. Potem ste poprašali tudi o finančni podpori, kako se bomo tega lotili. Jaz seveda, tukaj bomo dobili predlog komisije in se bomo potem pohodili o tem, svet se zaveda tega, da bo treba to proučiti čim bolj široko, bo to treba obravnavati, kajti ne želimo tega, da se financira teroristične organizacije, na kakršenkoli način že. Potem, gospod Jong, um, hvala lepa, da ste potrdili tudi to, da ste pripravljeni sodelovati in delati v smeri izmenjave stališče glede pravne pomoči. Svet to podpira in lepo, da ste to potrdili, se že veselim naših pogovorov v prihodnosti in dodatnih stikov. Potem gospod iz Argentini, poprašali ste o mačarski in pa torej o tej sodbi njozemskega sodišča. Njozemski sodnik je dejal, da se um, ti ljudje ne bodo več prenašali nazaj na Mačarsko, glede na um, to, kako se bo odločilo Evropsko sodišče. Tudi to, tudi to še preučuje to zadevo in bomo videli, kakšna bo končna sodba in potem bo tudi njozemsko sodišče razsojilo o tem, glede na to sodbo Evropskega sodišča. Bomo pri tem tudi upoštevali tudi um, stališče glede uh, Evropskega naloga za prijetje potem gospa Ferrara. Poprašali ste o boju proti terorizmu in pa izmenjavi informacij. Moje stališče je naslednje. Že zadnje leto sem član v svetu in torej mislim, da vse države članice se zelo strinjajo s tem in so prepričane v to, da si moramo čim bolje izmenjavati informacije na neformalnem ministerskem svetu, se bomo pogovarjali o tem, kako izboljšati to izmenjavo informacij, sploh glede eksplozivnih prekuzorov in pa glede strelnega orožja in prav tako se bomo sredotočili na lokalne pristope v okviru teh eh, strategij za boj. Vsi v svetu se mislim, da strinjamo, da je sodelovanje ključni element pri boju proti organiziranemu kriminalu in proti terorizmu oboje. In nizozemsko predsedstvo se zaveda vsega tega gospod eh, predsednik, mislim, da sem v glavnem odgovoril na ta vprašanja. Ja, glede tega mehanizma o pravni državi bomo slišali še več vprašanj v naslednjem krogu. Gospod Akov, prosim, vem, da ste dobili veliko vprašanj, ampak eh, o migraciji bo še več govora v naslednjem krogu razprave. Torej, prosim, 5-6 minut eh, glede tega prvega kroga, torej koordinatorov, če se da. Torej, ne bom najprej odgovoril na lažje vprašanje in bom potem rekel, ja, pet minut je šlo in sedaj je konec. Ne. Torej, se bom najprej lotil naslednjega. To, kar ste številno menili, naprimer ta schema za premestitve, kaj smo storili, če se nismo uspeli storiti. Glede, če si pogledamo te številke sedaj, ne želim zagovarjati tega našega dela, ampak gledajte, stvar je v tem, da če si pogledamo, kaj smo se dogovorili, torej, uh, sedaj v bistvu gre lahko za prenose, ne pa za uh, premestitve, kajti uh, pri premestitvi ne bi šlo za to, da bi imeli registracijo, sprejetje in sedaj v bistvu to še vedno gradimo. Treba je zgraditi te žariščne točke, hotspote in potem je treba registrirati posameznike. Tudi to ste omenili, torej treba je vključiti prstne otise v sistem in nismo še v tej fazi, tega še nismo zaključili torej treba analizirati begunce oziroma druge posameznike, njihove posamečne primere. Uh, to je eno, um, torej prvi pregled, ali naprimer nekdo spada v teh 75 odstotkov um, možnosti za to, da dobijo azil v določeni državi, potem ali imajo sorodnike, družinske člane, ali je smiselno um, torej, tukaj dati to garancijo, ali je mogoče um, te posameznike preseliti na to in to mesto. Sedaj še vsem tem govorimo. In torej, ne, moramo seveda čakati na vse to, da se konča. Sedaj lahko tudi vmes poskušamo izboljšavati stvari. Poprašali ste o nizozemskem stališču, začeli smo z Italijo in pa z Grčijo, z dvima um, začasnima rezervna primeroma. Torej, do konca tega leta ne bi uh, preselili določene posameznike, ampak to ni tisti končni um, postopek za premestitve. Ni to tisto, kar smo si zamislili. Sedaj, sveda, ne moremo kar čakati na to, da bodo vse želišče točke delali tako, kot smo si zamislili. Vmes lahko že začnemo z določenim delom, ampak je pa to nek usporedni postopek. Torej, po drugi strani je tudi res, da. Težko rečemo, da so vse da so vsi posamezniki, naprimer, v državah sprejema. Naprimer, pogosto nekdo pride v državo in potem se registrijo ali pa tudi ne, ampak gredo potem naprej, se sami v bistvu premestijo, če lahko tako rečemo. Mi moramo to storiti bolj organizirano. Ampak to ne pomeni, da so, naprimer, ti ljudje še vedno tam, v tej vstopi državi. Moram počasi naprej, tudi sam sem frustriran zaradi te počasne hitrosti, tako kot kdo drug, ampak sem pa nekoliko manj eh, glasen kot pa prej, ko sem obiskal Grške otoke, kajti to je gotovo zelo težka naloga. Razumem, nekateri pravijo, ja, da še nismo tam, lahko bi storili več do sedaj, ampak gledajte, ne morem reči, da ničesar nismo storili. To ni smiselno reči. Na nekaterih otokih eh, v Grči, naprimer, treba začeti res z ničle. Torej, treba je naoliti stroj, treba malce počakati, ampak ne gre vse tako zlahka. Nekdo od zunaj lahko reče, uh, eh, naprimer, zakaj um, se jemlja te prstne otise na takšen način. No, problem je v tem, da ti grško otoki nimajo zadosti zmogljivosti. To torej, lahko se zgodi potem, da pride do zaostankov ali pa se naprimer prstni otis vzamejo, ampak se ne vključijo v registracijo oziroma v sisteme. Torej stvar ni tako premočrtna oziroma črno-bela. Težko rečemo, ja, vse smo storili, kar je bilo treba, to so čudeži, seveda tega ne moramo reči, lahko bi storili več, kot pa smo. Že zato, ker bi um, v svetu lahko prej sprejeli ta predlog, tako bi imeli več časa. Torej, ni niti črno, niti belo. Potem še drugo vprašanje glede prihodnosti Šenkra tukaj smo slišali nekatere ideje, ne predloge, ampak idejo o tem, da bi imeli mini Schengen. V nekaterih državah je bilo govora o tem tudi na nizozemskem. No, gledajte, to ni noben predlog, to ni noben cilj. Cilj je to, da šengenski sistem deluje kar se da dobro. To ni, torej mini Schengen ni nobena črt niti A, niti B, niti C. Prav tako ne gre za to, da bi, na primer, države članice postale Schengen vprašaj. Spomladi 2015 smo že govorili o tem, dejali smo, potrebujemo rešitve za vse države, za vse države v Schengenu. In če ne bo teh rešitev, potem bomo postavili šengenski sporozum pod vprašaj. To ni želja, ampak to je pač možna praktična posledica. In potem, ja, seveda, stvari so se prepočasi razvile, nismo dosegli pravi dogovor pravočasno in potem je to postalo ne toliko grožnja, ampak celo neka prerogba, Torej, stvari niso več šala, um, moramo si skupaj deliti bremena. Um, moramo primer, bolj organizirano premestiti ljudi. Uh, če se to ne bo dogajalo, potem bodo nekatere države pač okrepile oziroma vzpostavile nadzor na mejah. Če bi države želele izgovor, potem bi lahko to storili že zdavnaj. Države mislim, da ne želijo uveljavljati teh ukrepov, Um, nihče tega ne počne, ker bi se to želel, ampak marsikdo reče, pa to je naša edina možnost. Sedaj glede teh rezervnih načrtov, mislim, da je logično, da lahko rečemo, da seveda želimo, da vseh 28 držav deli to skupno breme. Potem želimo, da se zmanjša ta predolg beguncev oziroma migrantov um, po celotnih regijah. To je načrt A. Potem pa imamo opcije v tem prvem načrtu. Ampak Seveda, težko bo doseči dogovor pri vsem tem. In potem, ko ni tega prvega dogovora, potem se države sprašuje, kaj pa, če ne bo šlo tako. Kot rečeno, ta mini šenga ni načrt A, niti B, niti C, to ni predlog, to je nekakšen rezervni načrt, na katere mi ne bomo šli v tej smeri, katere nam so druge rešite predvsej bolj všeč, ampak moramo biti pošteni. Če ne bo dogovora med vsemi nami, potem težko pričakujemo od vlad, da bodo rekle, ja, pač načrt A ni bil um, v redu, sedaj pa ne bomo storili česar. Tudi to ni realistično prečakovati. Moramo preprečiti te slabe rešitve, ampak uh, vidite, kaj se tukaj um, dogaja, kakšen je kontekst. No. To je bilo pač um, v razpravi v številnih državah. Jaz seveda želimo slišati več o tem nekateri kolegi bodo več poprašali tudi o migracijah in pa o Schengenu seveda. Torej, sedaj želim vključiti kolege in potem še bomo dali dodatno vprašanje s tem v zvezi. Skratka, najprej želim pripombe kolego in vem, vi lahko stati do petih, se mi zdi, kaj ne. Sedaj do petih, ampak eh, gospod eh, ministr bo moral oditi nekoliko prej. Torej, 15 do. Uh, torej, najprej kolegi in potem ponovno. Najprej gospod Bone. Prosim, kolegice in kolegi, eh, po dve minute, prosim, če se držite časa, do dve minute. Da bom govoril po polsku. Hvala lepa, bom govoril polsko. Spoštovani minister, državni sekretar, hvala lepa za te prednostne naloge njozemska predsedstva. Torej, uspešna premestitev, zaščita meja, nove tehnologije zaščita naših meja pri šengenskem sistemu ter pa nova direktiva za boj proti terorizmu, treba boljše znanje informacij. To so res ključni ukrepi za vse nas in mislim, da smo sedaj izgubili veliko tednov in mesecev um, in sedaj moramo iti naprej bolje. Torej, potrebujemo boljše sodelovanje. Ni pravega sodelovanja med nami in glede vladvine prave bilo veliko govora. Torej, sam sem s Polskem in rad bi se zahvalil ministru Steru za te zelo jasno, mirno predstavljene informacije, dejali ste, da se bo komisija tega lotila. Torej, ne smemo si zatiskati oči, treba je pogledati to, kaj se dogaja na polskem. Pravna država in pa ustavno sodišče in pa način delovanja tega sodišča, vse to je sedaj pod vprašanjem in je spodkopano. Zato sedaj čakamo na to, kaj se bo zgodilo tudi v Beneški komisiji in pa v tamkajšnji razpravi. Številni predpisi so bili prekršeni, tudi naprimer glede neodvisnosti javnih uslužbencev. Sedaj so se standardi za tiste, ki bodo na pomenjenih funkcijah znižali. Tudi to ni v redu. Nekateri na polskem sicer nasprotujo tem pristopom, ampak sedaj se pripravlja tudi nova zakonodaja o policiji in to se sedaj um, lahko slabo izide, torej to bo slabo vplivalo tudi naprimer na varnost podatkov in pa na zasebnost, kajti ta nova pravila kršijo številne standarde, naprimer ni pravega seznama hujših kaznjivih dejanj in mogoče bo naprimer tudi poiskati posameznike v omrežju, tudi za manjša kaznjiva dejanja. Torej, vlada se mora umakniti. Če se to ne bo zgodilo, potem bo to velik problem. Res z veliko žalostjo vam pripovedujem vsem tem. Hvala lepa, da ste um, omenili ta vprašanja. Torej, prosim, do dve minuti. Če niče. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi želim prisrčno pozdraviti ministra eh, nizozemskega predsedovanja in hvala za predstavitev programa. Še posebej eh, hvala ministru van der Störju za eh, direktivo v zvezi z mladim. Jaz sem bila poročevalka za to, seveda pa gre zahvala tudi poročevalcem v senci in luksemburško predsedstvo si je zelo prizadevalo doseči eh, dogovor eh, v zvezi s tem. Zato želim izraziti zahvalo, obenem pa tudi spodbuditi nizozemsko, da bi Eh, dosegli dogovor tudi pri direktivi o pravni pomo pomoči. Eh, gospod De Jong se ukvarja s tem in gre predvsem za postopkovne garancije. Sedaj pa eh, dve pripombi v zvezi s tem, kar je bilo povedano. Prvo se nanaša na terorizem. V zvezi s terorizmom nisem slišala veliko, ampak mislim, da je tu treba povdariti predvsem prevencijo in preprečitev radikal radikalizacije s pravo integracijo, z usposabljanjem v šolah, tudi z delom v zaporih. To je pomembno. In potem pri terorizmu je še nek drug vidik in sicer um, boj proti. Um, um, sivi ekonomiji, ki deloma tudi podpira terorizem in sicer gre predvsem za nezakonito trgovino z orožjem. Pri organiziranem kriminalu pa menim, da je treba storiti še veliko, kajti. Um, um, To škodi finančnim interesom Evropske unije kazniva dejanja organiziranega kriminala podpirajo tudi terorizem in migracije. In zato menim, da je tu treba storiti veliko. In zato želim vprašati nizozemsko predsedovanje, kaj ž, eh, namerava storiti na tem področju. Hvala. And, uh, Intervel, Hvala, gospod Infeld. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za besedo. Uh, Lepo, da vas vidim tukaj, gospod minister, in gotovo se bomo videli še večkrat v naslednjih šestih mesecih. Veliko časa je pred nami, torej nekaj vprašanj najprej begunci. Če sem čisto poštena, slišim tukaj ogromno besed in retorike. Vsi vemo, da je problem migracij in pa beguncev nekaj kompleksnega, ampak to ni neobvladljivo. Problem je v tem, da ministri sploh ne želijo resno obravnavati tega vprašanja. Torej, v naslednjih mesecih morate ustvariti politično voljo v svetu. Tako da ne bo treba govoriti o besedah, o retoriki, ne treba kot videti, kako se bo 28 držav strinjalo o konkretnih predlogih potem še vladvina prava in pa Polska. Pravite, ja, bomo to skrbno spremljali in počakali, kaj se bo zgodilo, kaj bo storila komisija. Ja, gledajte, prepohosto slišim to, veliko je pomislekov glede Polske, torej predvidevam, da bo svet ocenil to situacijo ali pa jo je že analiziral morda. Torej to, ne pa da čakate na komisijo. In kaj bodo oni povedali? Res me zanima, kaj je tukaj ocena sveta. Potem pa še ta dialog glede pravne države. Pozdravljam ti prve korake, ampak to ni za dosti. Ni za dosti, če se enkrat na leto pogovarjamo o pravni državi. Kajti veliko držav v svetu trenutno ne spoštuje vseh predpisov v okviru vladavine prava ne velja samo za Polsko, tudi Mačarska naprimer, je takšna. Naprimer, v okviru um, Evropske naloga za prijetje ne bo izročitev in to potem vpliva tudi na um, red in varnost po celotni Evropski uniji. V celoti. Zato je res ključno, zato, um, da nizozemska ukrepi dialog glede vladavine prava. Potem pa še nekaj čisto drugega. Drugo vprašanje. Kaj boste storili glede direktive za boj proti diskriminaciji? Mislim, da je to nam je že deset let nekje v čakanju. Potem tudi lastninske pravice v okviru partnerstv v drugih državah. Tudi to je sedaj blokirano zaradi Polske in pa Mačarske. Kaj boste storili za to? da bodo ti doseji izpeljani do konca vašega predsedovanja. Hvala lepa. Ja, seveda. Ta premestitev ni enostavno vprašanje, že drugič se pogovarjamo o tem. To je seveda problematično, potrebujemo več časa. Ampak še vedno to ne razloži tega, da je nizozemska samo predlagala teh 100 mest tudi druge države, nekatere niso dale na voljo niti enega mesta, niti enega. Marsika se lahko že naučimo iz preteklih izkušenj v zadnjih mesecih in ena takšna lekcija je, da je ta čakalna doba predolga, ne vem, eh, do dva meseca mora čakati, to je predolgo za te begunce, ki morajo nekam priti na neko konkretno mesto. Če morajo nekje čakati, ne vem, dva meseca, to ni ustrezno. Uh, Veliko podrobnosti bi že lahko izboljšali. Marsikaj bi lahko storili za to, da se stvari popravijo, ampak to seveda zahteva določeno fleksibilnost od držav članic. Gospod Dajkov oziroma nizozemsko predsedstvo, ne vem, ali boste vi pripravljeni nekoliko pritisniti na druge države. Potem omenili ste begunce in pa njihovo stanje, to je seveda zelo pomembno vprašanje, prav tako ste dejali, da je treba preveriti, kdo prihaja v evropske države, potem tihotapci in podobno. Ja, gledajte, meni se zdi očitno to, da teh vprašanj ne bomo obravnavali, če ne bomo omogočili migrantom in beguncem, da zakonito vstopajo v Evropsko unijo, naprimer preko kopenskih maja. To se lahko stori in to bi imelo veliko plusov in veliko življenj bi lahko rešili. Ali bo nizozemsko predsedstvo predlagalo kakšne konkretne ideje za to, tako da bi poskrbeli, da je mogoč zakonit vstop, ne samo za nekaj posameznikov, ne za par tisoč ljudi iz Turčije, ampak za več. Torej, kako je mogoče upeljati alternativno možnost za te begunce. Gospod Kirkos, naslednji. Hvala, bom govoril grško. Hvala lepa, gospod predsednik. Prebral sem zanimiv dokument nizozemskega predsedstva. Tukaj so tri prioritete. Sprejetje beguncev in pa žarišče točke, potem uh, zaščita meja in pa delitev bremena oziroma premestitve. Žarišče točke bi, začele, bi morale začeti delovati že oktobra, pa to še vedno ni v, v, v peljavi. Naprimer, nekateri so želeli prepeljati posameznike nazaj v Pakistan, pa jih Pakistan potem ni želel sprejeti, zato so prišli nazaj v Grčijo. Naprimer, na 100 tisoč ljudi vmes prečka morske meje bomo čez šest mesecev videli, kakšni so rezultati nizozemska predsedstva. Najbolje bi bilo, če bi 100 odstotkov ljudi, ki prihajajo na naše obale, eh, bilo v položaju, ko so um, naprimer prišli v spremne centre ali pa so jih poslali kam naprej, naprimer, da so njihove prošne ustrezno ocenili in jih potem sprejeli, če je to mogoče, ali pa poslali nazaj, če ne dobijo tega statusa begunca. To je idealno. No, lahko kdo reče, da ja, je to idealno, storili bomo vse, kar je mogoče. No, gledajte, seveda bomo videli, kaj je Božja volja, ampak eh, to ni prava, resna obravnava situacije. Ni prav, da delite svoje bojazni z nami. Tudi mi se seveda bojimo. Vemo, nekatere države ne morejo preživeti še enega takšnega poletja kot to lansko poletje. To ni zadosti, bojazni niso zadosti. Potrebujemo jasen časovni okvir za žarišče točke, naprimer. Vem, nekatere točke morda ne bodo vzpostavljene, naprimer na kosu ali pa kje druge, ampak gledajte, potrebujemo vaše zaveze, konkretne časovnice in pripravljalno delo za nizozemsko predsedovanje. Seveda, lepo je dobiti to visokoletečo retoriko, ampak želimo bolj konkretna dejstva in predloge. Hvala. Gospa Kienge. Uh. Grazie. E, uh... Eh, voilà. Torej, navizala se bom na to, kar je povedala kolegica Roberta Mecola. Naslednji teden bo predstavljeno poročilo o strategiji v zvezi z migracijami eh, in tu se predlaga um, globalen pristop. In to poročilo sebuje veliko točk, ki ste jih že omenili. In zato postavljam določena vprašanja v zvezi s tem. Prvo vprašanje je bolj želja. Želela bi si, da bi nam uspelo med vašim predsedovanjem tesno sodelovati pri tem dosjeju, ki bo uradna strategija Evropskega parlamenta v zvezi z migracijami. Druga točka. Govorili ste tudi o težavah, eh, s katerimi se soočajo številne države pri upravljanju migracijskih tokov. Eh, kakšno pomoč želite ponuditi tem državam članicam? In predvsem, kako želite se lotiti time nadzora meja? Eh, to je vedno bolj periče vprašanje in tudi neka druga kolegica je že opozorila na to. In sicer eh, mini Schengen, ali bi nam lahko povedali, ali se res razpravlja o tej možnosti. In še zadnja točka. Nisem slišala nič v zvezi z bojem proti rasizmu, islamofobiji in eh, eh, tako naprej. Ali ste zavestno izpustili to temo? Hvala, gospa Stevens. Ja, dankjewel, voorzitter en collega's en minister. Hvala, eh, gospod predsednik. Gospod minister, imam vprašanje v zvezi z migracijami. Če sem prav razumela, ste rekli, oziroma drugače bom formulirali, ali, ali menite, da begunci, ki so v Turčiji, ali da, naj se jih vrne, ali naj pa bi Evropa morala sprejeti vsakega begunca, ki eh, pride na evropska tla. In ali je treba te begunce potem enakomirno raz, porazdeliti. Opozorili ste na Dublinski sporazum in določbe Dublina pravijo, da je država, kamor begunec pride kot prvo, potem pristojna za tega begunca. Se pravi, da sta pristojni Italija in Grčija v konkretnem primeru, ampak to pravzaprav ni vzdržno kako zagotoviti to porazdelitev in kako si to predstavljate? Ali se želite opriti na sedanje um, predloge ali želite iskati nove rešitve v zvezi s tem? <clears throat> Mislim, da ni nobena opcija, da bi enostavno odpravili Dublin. In če ne odpravimo Dublina, je treba, je treba vprašati, kakšna bi bila alternativa. Gospod Alin. Hvala, gospod predsednik. Hvala eh, tudi nizozemskemu predsedstvu za predstavitev um, prednostnih nalog. Ne bom se vrnila na mehanizem premestitev. Tu smo že slišali dovolj vprašanj, ampak moram povedati, gospod Derkop, da ste pustili odprta številna, vpraš številna vprašanja, da niste odgovorili. Ko sem prebrala program trio predsedstva, sem bila vesela, ker ste poudarili v njem solidarnost in odgovornost držav članic. In to je dobra ideja. Sicer lahko priznamo, da se stvari pomaka, pre, premikajo prepočasi in da je tudi premalo um, zmogljivosti v državah članicah, vendar ne moremo enostavno postiti stvari take, kot so in ne storiti ničesar. Uh, Tu govorim kot poročevalka v Sinci za SND za eh, mehanizem trajnega premiščanja, kajti eh, zguba časa bo, če eh, poskušamo zagotoviti eh, dokumente o trajni rešitvi tega problema, če nam niti začasno ne uspe tega rešiti. Nekaj treba storiti, ampak želim eh, slišati, kaj. Eh, Eh, nizozemsko predsedstvo in trio predsedstvo, torej kakšne ukrepe nameravate izvesti. In eh, ko vprašanje eh, gospodu Vendesteru, kar zadeva uporabo tehnologije za boj proti organiziranemu kriminalu. Tu gre seveda tudi za boj proti tihotapljanju ljudi. In trio predsedstvo pravi, govori o celovitem pristopu za boj proti organiziranemu kriminalu in tih otapljanju ljudi. Ampak kako boste, se boste lotili teh vidikov konkretno in kako boste zagotovili, da bomo imeli ravnovesje med temeljnimi pravicami in varnostjo? Hvala. Hvala. Gospod minister Vendastur, eh, omenili ste že, kako pomembno Eh, je mm, vladavina zakonov za nizozemsko predsedstvo. Hvala za vašo izjavo in vaše stališče in rad bom sodeloval z vami na tem področju, kajti vladavina zakonov je ključni problem v Evropski uniji in problem Evropske unije. So države članice, ki uh, ne spoštujejo uh, Um, medijske svobode, pravic ustavnih sodišč in tako naprej. Mačarska in Poljska sta najboljša primjera te neliberalne demokracije. Mi v Evropskem parlamentu smo veliko razpravljali o tem, uh, izvajali procese monitoringa, spremljanja, kar zadeva izvajanja pravne države v Evropski uniji. V realnosti pa ni, se ni zgodilo nič, ni nekih bistvenih sprememb v teh državah. In zato mnogi državljani in mnogi voljivci se obračajo na nas in na vas in sprašujejo, kaj boste storili proti tej neliberalni demokraciji na mačarskem in polskem. Prepričan sem, da mora svet najprej storiti veliko več. In zato vas sprašujem, kakšni so vaši čisto konkretni načrti, da bi zagotovili pravno državo v, drž v Evropski uniji, v nekaterih državah članicah Evropske unije. Hvala, gospa Bimberg. Hvala, gospod predsednik. Cenjena ministra, hvala za eh, predstavitve. 2016 bo zgodovinsko leto. Čakajo nas veliki izzivi. Nizozemska bo uh, eh, zato prevzela, prevzela veliko odgovornost. Migracijska kriza bo uh, hvala, je sedaj malo omiljena zaradi eh, zimskih, eh, zimskega vremena. Švedska je bil slab primer eh, ravnanja z vprašanjem migracije. In radovedni smo, kako ali bo prišlo do sprememb v naslednjih šestih mesecih. Kako se bo ravnalo z mehanizmom eh, prerasporeditve, kako ravnati z državami, ki Eh, nočejo prevzeti beguncev, ali so predvidene sankcije, ali kakšne predstave imate v zvezi s tem, pa še eno vprašanje. Kaj menite o džihadistih, eh, ki eh, se borijo v Siriji in se potem vrnijo v Evropo? Proti njim je treba sprejeti zakonske ukrepe, ne zadostuje samo govor o preprečevanju radikalizacije potrebujemo odvračilne ukrepe. Naprimer, ljudem je treba vzeti eh, državljanstvo. In eh, pa še več vprašanj je, za katere si pričakujem eh, odgovor. Naprimer, direktiva o strelnem orožju. Predlagane so določene spremembe te direktive. Eh, in to eh, bo seveda eh, slabo vplivalo na možnost samo obrambe na švedskem. Kako to ocenjujete, gospod Borg? Hvala. Prav imate, gospod minister, da je nezaupanje v EU in sicer zato, ker eh, smo neuspešni pri vprašanju beguncev. Eh, Mnogi si želijo, da Evropska unija prevzame več odgovornosti, Evropska unija pa tega ne stori. Ne stori. V Dienkirku in tudi v Kaleju se to zgoda, e, dogaja. Tako se ne sme ravnati z ljudmi in EU ne ponuja nobenih odgovorov. In sedaj mislim, v času vašega predsedovanja je pravi čas, da. Eh, ne smemo delovati tako, da bodo od tega imeli korist samo rasisti, ki eh, eh, so dejavni v vseh državah, tako kot je že dejala kolegica. Ne potrebujemo Evrope kot trdnjave, to ni prihodnost in zato sem zelo zaskrbljena, kar zadeva pobude za stroži nadzor na zunanjih mejah, če nimamo nobenega odgovora glede odgovornosti Eh, in možnosti sprejema beguncev in kako to rešiti na evropski ravni? Ali ste pripravljeni iskati rešitve, ki ne vključujejo vseh 28 držav? Pogodbe predvidivajo in uh, omogočajo okrepljeno sodelovanje tudi manjšega števila držav. In ali ste, pri, ali boste, um, Eh, aha, ali, eh, ali boste eh, prosili tudi UNHCR za pomoč pri tem, predvsem, če se bodo želile nekatere države povezati in tesneje sodelovati. In kar je bilo povedano v zvezi z Mačarsko in Polsko, to je velika tema, s tem se moramo ukvarjati drugače. Uh, bodo tudi druge države sprejeli zakone, ki spodkopavajo vladavino zakonov in pravno državo. In to bo še bolj koristilo eh, skrajni desnici, ki bo postala vedno močnejša po vsej Evropi. Hvala. Gospod Vendrster eh, mora oditi 15 pred peto in zato prosim, da odgovori na vprašanje v zvezi z vladavino zakonov. Gospod eh, Dajkov pa bo ostal z nami še dalj časa. Hvala. Voilà. <clears throat> še dva in potem um, um, je uh, eh, zaključen ta seznam govornikov. Hvala lepa, hvala lepa, gospod ministr, da ste prišli. Ponovno gre za vladavino prava v Evropi. Torej imam vprašanje s tem v zvezi. Veliko smo govorili o Polski, prav tako tudi o Mačarski. Eh, kolega Miller je to menil in drugi, torej tudi sama bi poprašala o tem. Um, ti um, hitri postopki glede beguncev, ki naj bi nezakonito prečkali mejo, torej to je problem pa tudi Slovaška, naprimer, premijer je dejal, da naj bi nadzorovali muslimane, kajti to je po njihovem uh, teroristična grožnja, potem pa ima Danska, oni pa naj bi v bistvu zasegli um, sredstva nad 3000 eh, kron. Uh, um, tem posameznikom, ki pridejo na Dansko, potem pa še Švedska, tudi tam ne bi na mejah uh, z Dansko upoljavi strože kontrole. Torej, veliko je teh vrzeli glede vladvine prava, glede, veliko je problemov. Torej, imeli bi to izredno zasedanje sveta, uh, maja glede človekovih pravic. Torej, kaj je to, uh, kako je s tem, prav tako pa tudi, kakšne bili konkretni ukrepi. Retorika ni zadosti. Vem, da bo težko upoljati konkretne ukrepe med državami članicami, ampak eh, retorika ni zadosti. Omenjanje vrednot ni zadosti. Treba je to upoljati v praksi. Hvala. Pač, Hvala. In še gospod Žizek. Hvala. Moje vprašanje se glasi, ali ste razmišljali o uporabi Eh, direktive o začasni zaščiti iz leta 2001 v zvezi z begunsko krizo. To je orodje, ki je bilo predvideno za situacijo, v kateri smo se znašli. Eh, vsaj eh, velja to za Sirijo. Hvala, hvala vsem kolegom, ki so govorili v tem drugem krogu. In sedaj gospod Vandarstar, ki ga prosimo za kratek odgovor glede mehanizma pravne države. Hvala najprej. Najprej se hvala gospi Kiniči za pripombe, za njene pripombe. Seveda se bomo s tem ukvarjali. E, in sicer pri neformalnem e, sestanku ministrov konec januarja vse bomo storili, da bi e, zagotovili izvajanje sklepov, ki jih je sprejel svet konec lanskega leta in dve konferenci na visoki ravni sta predvideni za radikalizacijo, v zvezi z radikalizacijo. In strinjam se s tem, kar je povedala gospa Kiniči in marca bomo imeli tudi um, konferenco o boju proti terorizmu in tudi eh, potovanjem v zvezi s tem. um, <clears throat> Torej, slišali smo vprašanja o vladavini zakonov, pa tudi o režimu eh, premoženja v zakonskih skupnostih. Eh, svet decembra je ugotovil, da ni soglasja eh, v zvezi s kompromisnim besedilom za to temo in da tudi Evropska unija v doglednem času tega ne bo mogla storiti. Države članice lahko um, se odločijo za okrepljeno sodelovanje, če to želijo več kot devet držav, se je za to že odločilo oziroma je komisijo obvestilo o tem, sedaj bomo počakali na odziv komisije eh, in predlog za okrepljeno sodelovanje. In potem bo svet ustrezno ravnal v soglasju s parlamentom. Gospa Intfeld to je na vsak način visoko na uh, Eh, dnevnem redu nizozemskega predsedstva. Gospa Kinga je spraševala o boju proti eh, ksenofobiji, diskriminaciji. Um, imeli bomo um, sestanek z Agencijo za temeljne pravice. Um, in um, izvedli tudi konferenco o, tej, ti, o teh temah. Eh, treba je okrepiti sodelovanjem predvsem tudi izmenjavo informacij o takih kaznivih dejanjih in treba je zagotoviti tudi ustrezno usposabljanje kadrov osebja. um, <clears throat> tako da bomo na ravni EU bolj uspešni. Gospa Intfold je spraševala o. Um, direktive o diskriminaciji, kolegica Ašar se bo tega lotila, pri čemer se zavedamo težav v teh razpravah. Gospa Dali je spraševala o eh, trgovanju z ljudmi. Imeli bomo, imeli bomo konferenco v Amsterdamu o tem 18. in 19. januarja in na tej konferenci Eh, bomo govorili predvsem tudi o izkoriščanju teh oseb eh, za delo in pripravljen tudi priročniki bo tam predstavljen. Potem pravna država. Um, um, mnogi so govorili o tem in to tudi kaže, kako zaskrbljen je Evropski parlament v zvezi z vladavino zakonov. Rekl sem že uvodoma, da se svet popolnoma zaveda, da je vladavina zakonov um, pomemben element Evropske unije. In uh, zagotoviti je treba, da so temeljne pravice z, um, garantirane povsod. Uh, splošni svet e, maja se bo ukvarjal tudi z vprašanjem temeljnih pravic. Uh, Svet želi še naprej krepiti eh, odlično sodelovanje z Evropskim parlamentom. Veselimo se sodelovanja z vami, fleksibilno, eh, usmerjeno v rezultate in z vzajemnim eh, spoštovanjem in sicer v korist Evrope. Rekl sem že, da morate na odbor Juri, to je veliko manjši odbor in to boste takoj potem tudi opazili ampak vi ste seveda predstavili pridnostne naloge. Hvala vam za to. S tem se je uspešno začelo sodelovanje z nizozemskim predsedstvom. Sedaj se bom. Sedaj pa dajem besedo mister Dajkofu, ki ima dovolj časa za eh, odgovor na vsa vprašanja, ki so ostala še odprta. Vzemite si čas torej dovolj časa imate, da govorite o Schengenu in drugih temah. Deset minut imamo še na voljo. Bomo videli, kako daleč bomo prišli. Eh, mnoga vprašanja so bila globlja, bolj splošna. Torej, kakšno breme lahko prevzamemo oziroma prevzimamo. Gre za dve vprašanje, dve vrsti vprašanj prvič. Eh, nekaj treba storiti in države članice se, moramo, se morajo s tem strinjati oziroma kako pripraviti države članice do tega, da se sploh za kaj dogovorijo in to je seveda velika dilema. Vse države nočejo istega, isto. In druga stvar, naša naloga kot predsedstvo je, da najdemo eh, manevrski prostor za predloge, ki kjer lahko najdemo dogovor. Tako da ne bomo zapravljali časa za lepe predloge, pri katerih pa od vsega začetka vemo, da ne bodo dobili dovolj podpore. In tudi vprašanje držav članic, ki ne izvajajo svojih obveznosti, to je seveda predvsem tudi vloga Evropske komisije, da pove, da to ne gre brez sankcij. Ne moremo imeti sistem s pravili in s postopki eh, sprejemanja odločitev in potem države članice ne izvajajo sporazumov določb in se nič ne zgodi. Kaj ti to postavlja pod vprašaj eh, številne sporazume, ki so bili že sprejeti torej poskusil bom odgovoriti na vse te pomisleke, torej kako spraviti države članice do tega, da se dogovorijo za nov mehanizem premestitev. Um, torej, že prvič je bilo težko najti soglasje o tem, potem z večinskim glasovanjem je, to tega, je bilo to uresničeno, ampak zdaj kako to uresničiti v praksi? um, torej, nismo, e, v bistvu je to ostal odprt sistem. In če um, vprašate države, ali ste pripravljeni prevzeti x odstotkov, je to vprašanje, ali ima kdo kakšno idejo o tem, kaj je ta x odstotek. To je odvisno od tega, koliko se jih odloči, da jih bo prišlo v Evropo. <clears throat> Um, torej potrebujemo eh, neke sporazume, ki nimajo samo teh odprtih številk in potem seveda eh, potrebujemo sporazume za vračanje in tudi režime, ki bodo odvračali osebe, da se sploh odpravijo na to pot. Eh, to ne pomeni, da tega priseljevanja v Evropsko unijo najsploh ne bi bilo ampak Evropska unija mora storiti veliko zunaj Evropske unije, zunaj našega geografskega območja, tam moramo prevzeti več odgovornost, večjo odgovornost. In sicer prevzeti odgovornost tako, da bodo imeli ljudje zatočišče tam. In če imaš delujoči mejni nadzor in delujoče ukrepe in se ta, to naravno priseljevanje eh, omeji, potem bi lahko zaživilo, zaživil ta mehanizem premestitve. Torej ne gre za to, da gradimo ograjo okrog Evrope in ne spustimo nikogar not, temveč eh, gre za bolj nadzorovan pritok, kajti tako da bi tudi družbe lahko eh, bolj predvidele, kolikšen odstotek in kolikšen, eh, koliko ljudi naj bi prevzela. In tako bi bilo tudi lažje doseči sporazum med več kot samo nekaterimi državami. Torej ni naš cilj, da bi prišlo do okrepljenega sodelovanja med eh, majhnim številom eh, držav. To je odkrito rečeno sedanja praksa. Največji delež beguncev prevzema zelo omejeno število držav in to se mora končati, ni dober signal, če uporabljamo samo uh, napačno retoriko. In če uh, ne iz, uh, prevzemamo humanitarnih obveznosti. In če uh, pravimo javnosti, da nam ni treba storiti ničesar, da itak drugi prevzimejo odgovornost. To ni pravi način. Seveda to ne bo enostavno. Ampak menim, da je to pač edina oska pot, da pridemo do dogovora z državami članicami. Če imaš sporazum s tretjimi državami kot z, bolj, z eh, Turš, Turčjo in potem tudi z drugimi. Potem to ne, kljub temu ne gre brez mehanizma preseljevanja. Torej ne more biti neomejenega pritoka oseb na evropsko območje. In isto velja tudi za, in to je bilo vprašano, ali je vstopna država ali mora prevzeti celotno breme in da to ni realistično in da se moramo osredotočiti na relokacijo premestitev samo v Evropi. To verjetno ne bi bil pravi pristop. E, to ne bi dobilo soglasja. Moramo upoštevati torej um, kar zadeva odgovornost, to je seveda eh, treba, torej zato je potrebna še poglobljena razprava. Izgleda kaj zdaj govorim. Torej, seveda ne gre za to, da eh, pripravljamo samo neke dokumente, temveč da imamo tudi jasne časovnice. Ampak pri hotspotih ni tako, da ne bi imeli tih časovnic, samo se ne izpolnjujejo roki. In, ampak ne gre samo za odločitev sveta, temveč ko se odločiš za to, da boš to naredil, se sooča s težavami, s katerimi eh, ministri naprimer pri pripravi predlogov niso računali. Gre tudi za pripravljenost eh, držav sprejeti pomoč, torej da pridejo drugi v državo in pom jim pomagajo in to do zahteva določen čas. Lahko je reči državam, vladam, ja, mi bomo to storili, Treba pa je upoštevati tudi lokalno situacijo, lokalno prebivalstvo in jim povedati, kaj naj bi se zgodilo, naprimer pri grških odspotih na otokih. Treba je zagotoviti kooperacijo tudi tam, mi kot predsedstvo. Eh, in tudi druge države članice so pripravljene eh, Italiji in Grčiji pomagati pri vzpostavitvi hotspotov, ampak nekaj časa traja, da se ugotovi, katera pomoč je potrebna kako se lahko eh, ponudi in zato si je treba ogledati situacijo na kraju samem. In nekateri so me že spraševali, kaj pa je bilo storjeno v zadnjih dveh mesecih. Nihče, eh, seveda, eh, vsi vemo, da še nismo dosegli teh rezultatov, mi smo določili roke, komisija je predlagala določene roke in to je tudi njena naloga in mm, komisija je rekla, da takrat naj bi to delovalo. Ampak eh, to eh, pač ni eh, povsem se uresničilo, kaj te države članice so to potem spremenile. Um, s tem, da smo zmanjšali število in tako naprej. In zato moramo zagotoviti izboljšave tudi tu. Če um, bi vse države članice um, um, izpolnile te številke iz premestitve, potem bi kljub temu šlo samo za, vrst, za neke vrste transfer. Hotspoti pa imajo tudi druge naloge in sicer pravo registracijo teh oseb in ne samo, da eh, lahko rečemo, sej smo veliko ljudi eh, transferirali od, eh, iz kraja A v kraj B. Torej, Eh, časovnice se seveda prilagajajo in moramo spremljati ta postopek in vsi, ki eh, lahko ponudijo pomoč, naj eh, bi jo tudi ponudili v razumnih rokih. Ne vem, ali, ali je kaj še ostalo odprto. Gospod minister, ali želite še povedati kaj v zvezi z drugimi vprašanji, ki smo jih slišali? I mean, most were on these topics, so it's, I think it's okay. great. Um, thank, you very, thank you very much. For Najlepša hvala za vse dodatne podrobnosti, ki ste jih dali v tem drugem krogu. To je bilo prvič, da ste vidva oba kot ministra prišla k nam v naš odbor eh, skupaj z ekipo. Gospod Dejong, imate kakšno dodatno vprašanje? Da. Že v prvem krogu, pa tudi v drugem, je bilo postavljeno vprašanje o Kaleju in tudi o Dunkerku. Ali lahko slišimo kaj o tem? Gotovo bo minister eh, z veseljem odgovoril. Eh, hvala. Eh, tukaj ne gre samo za evropsko raven, gre za večstransko vprašanje. Hitro smo se povezali z vsemi zadevnimi državami in imeli smo tudi, oziroma imamo trojni tristranski dogovor z Belgijo in eh, Združenim kraljestvom glede prenosov v Združeno kraljestvo. Eh, ta sporazum eh, spremljamo zelo podrobno in če pogledamo kale, potem gre tukaj za problem, podoben problem kot na balkanski poti, samo v manjših dimenzijah. Eh, ljudje ne želijo ostati v azilnem sistemu določene države, ampak želijo iti naprej in to ni bilo predvideno v pravilih, ki so bila zasnovana. Zdaj pa tukaj obstaja vrzel. Če nekdo beži, potem želi azil in če želi azil, ga bo sprejel, ampak v praksi se to ne dogaja vedno. Eh, ljudje včasih ne želijo azila v Franciji, ali pa vedo, da bo azil zavrnjen. Tudi temu smo večkrat priča. Francozi in Britanci skupaj morajo najti praktično rešitev. Dvostranski ravni mi bomo eh, ta proces podpirali, eh, kolikor le lahko, kajti gre tudi za ekonomsko vprašanje. Vendar pa v svetu verjetno ne bo takojšnjih razprav o tem kaj ti najprej se morajo pogovoriti neposredno upletene države in ti pogovori že potekajo. Mislim, da je v zadnjih eh, mesecih, v zadnjem letu bilo kar nekaj napredka doseženega na tem področju, vendar pa je v tem trenutku težko reči, ali bo iz tega nastal večji problem, ko se bo število beguncev in prosilcev za azil povečalo. Konkretna prednostna naloga tukaj eh, je za vse upletene države, mi pa smo tudi upleteni kot država članica, ampak ne neposredno. In tukaj ne gre za temo, ki bi zadevala vseh 28 držav članic v svetu. Zato se je predsedstvo zaenkrat ne bolj lotilo na tej širši ravni. Hvala dobili ste vtis o tem, kakšne so naše prednostne naloge v zvezi z migracijami, eh, z azilom in tako naprej. Člani se že dolgo ukvarjajo s tem. Imamo tudi poročilo o holističnem pristopu eh, k priseljevanju in migracijam. In to poročilo bo k malu pripravljeno, zdaj je v pospešenem eh, postopku priprave. Vendar, kot ste videli, naši člani in članice dobro poznajo kako se stvari odvijajo na terenu. Gospod Kirkov je govoril o Grčiji. Eh, dobro poznamo eh, situacije v različnih državah članicah in imamo občutek, da je nujno treba ukrepati. Vsekakor bomo še imeli priložnost govoriti z vami. Na tedenski ravni eh, bomo v stiku, kar se tiče oblikovanja ukrepov in pa njihovega izvajanja. Kar se tiče zakonodajnih dosijev, bomo tudi zelo ustrajali pri tesnem sodelovanju, kakršnega smo imeli tudi s prejšnjim predsedstvom. Ampak danes ste dobili vtis o eh, stvarih, ki nas skrbijo in zanimajo. Zdaj vidite, kako problematična je tema premestitev in pa še druga vprašanja, ki so odprta na področju dela našega odbora. Hvala, da ste prišli k nam da ste odgovarjali na naša vprašanja. Vendar pa gre za odprt proces in veselimo se že vaših naslednjih obiskov. Hvala, kolegi in kolegice, za eh, vašo potrpežljivost eh, danes. Hvala, da ste ostali z nami do konca. Eh, ta četrtek, 14. januarja, se bomo ponovno sestali in potrudili se bomo da ne bodo več eh, ponedeljkovi in četrtkovi sestanki potekali v istem tednu. Razen, če bo to nujno potrebno. V tem tednu je pač bilo tako. In upravičujem se kolegom, ki niste prišli na vrsto za vprašanje. Besedo boste dobili ob naslednjih priložnostih. Hvala.